Forsitzender. Hvala lepa. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, drage gospe in gospodje. Gospod predsednik, ko, se, ko sva se srečala prvič, ste mi dejali, kako pomembna je za vas trans, ne, trajnostna Evropa, kar se prometa tiče. In govorili ste tudi o svojih prizadevanjih glede Evropske kolesarske steze železna zavesa. Tako da je potrebno povedati, koliko skupnega imava s predsednikom odbora. Oba so živela za železno zaveso, jaz v Bratislavi, predsednik pa v Berlinu. Takratna delitev Evrope je nekaj, kar si današnji ljudje v Evropi težko predstavljajo v zadnjih 25 letih smo doželi, doživeli resnično eh, zgodovinske spremembe. Verjetno je bilo prav področje prometa najbolj prizadeto zaradi hladne vojne. Zato bo moja prednostna naloga odstraniti še obstoječe razlike z bolj očinkovitim izvajanjem čez evropskih omrežij spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, tako kot vi sem, se tudi, sem tudi jaz kandidiral za Evropski parlament in sem bil tudi izvoljen. Tako da sem se, tako podobno kot vi, sestal z mnogo državljani in vem, katera področja evropske politike so za njih najpomembnejša. Državljani so mi potrdili, da je dobro delujoča prometna infrastruktura za njih še prav posebno pomembna. Evropski parlament je za dokončanje čez evropskih prometnih koridorjev uspel potrojiti sredstva. In moram reči, da je to najboljši dokaz za državljane. Transport gospod predsednik. Promet in mobilnost sta v središču evropske integracije. Mislim, da je Evropa v 21. stoletju taka, da si zasluži prvovrsten prometni sistem, če želimo ostati vodilni pri okolju prijaznem, varnem in modernem prometu in logistiki. Z drugimi besedami, moramo biti trajnostna hrtenica naše družbe. Gospodarska rast in ustvarjanje dostojanstvenih dobrih delovnih mest je prednostna naloga številka ena Junkareve komisije. In mislim, da bodo skupna prizadevanja na tem področju prometa in vesolja lahko znatno prispevala k dosegi tega cilja. Z vami bom trdo delal, da bi izpolnil obljubo predsednika Junkerja, da bi ustvarili 300 milijard evrov naložbenega svežnja, tako da bomo uporabili inovativni pristop pri vzvodenju evropskih skladov in da bomo to namenili modernizaciji evropske infrastrukture. Zato potrebujemo dobre projekte. Moramo pospešiti naše sodelovanje z Evropsko investicijsko banko in moramo najti tudi dober odnos z zasebnim sektorjem, da bomo začeli postopek dviganja Evrope iz krize in da bomo zagotovili Evropi prvovrstno infrastrukturo, ki jo potrebuje za 21. stoletje. In seveda moramo to storiti z jasno vizijo da bi pripravili Evropo ne za to, kar je potrebno danes, ampak da jo pripravimo za to, kar prihaja, kar bo potrebno čez 10, 20 ali 30 let. To pomeni, da moramo razviti inteligentne prometne sisteme in moramo imeti v polni meri intermodalne celovita omrežja, ki temeljijo na satelitski in digitalni tehnologiji. Potrebujemo nove storitve in proizvode, ki bodo dolevali, dovoljevali evropskim državljanom in podjetjem, da imajo izbiro trajnostnih prometnih možnosti, ki jih lahko dostopajo samo s pritiskom na gumb na pametnem telefonu. 70 odstotkov državljanov Evropske unije živi v mestih, in promet vedno bolj vpliva na kakovost njihovih življenj, pa naj si hodijo, kolesarijo, vozijo avtomobil ali se peljajo z avtobusom. Zato potrebujemo prometni sistem, ki temelji na najbolj inovativnih rešitvah. To bo Evropi spet vrnilo konkurenčnost in bo ustvarilo veliko modernih delovnih mest za mlade in bo tudi zagotovilo stabilnost 11 milijonom predanih delavcev na prometnem področju, ki že delajo na tem področju. In končno potrebujemo tudi prometni sistem z najvišjimi standardi za varnost in uspešnost. In kako lahko dosežemo to vizijo? Kje začeti? Omenil sem že TNT omrežje in rad bi vam zagotovil, da če dobim vašo poteditev, bom v neto zagovarjal dobro izvedbo teh projektov. Delal bom na vseh koridorih, skušal bom premagati vsa oska grla in ne bom okleval, ko bom uporabljal pravilo ali sredstva uporabite ali pa jih izgubite. Prav tako sem pripravljen sodelovati in trdo delati z vami, začenši s predlogi, ki so že pred nami, to je naprimer četrti železniški svežen in enotno evropsko nebo. Tukaj mislim, da lahko dosežemo znate napredek. Prav tako bi vam rad zagotovil, da se v polni meri zavedam socialnih občutljivosti in pomislekov glede teh dosjeju. Moj predlog, kako se tega lotiti, je, da okrepimo družbeni dialog. Skupaj s socialnimi partnerji bomo skušali posodobiti prometno industrijo, seveda ne na račun že uveljavljenih socialnih standardov. Večino pozitivnega razvoja v evropski prometni industriji se ne bi zgodilo, če bi Evropska unija ne bila kot edina globalno gledano zahtevala visokih pravic za potnike v vseh načinih prometa. In pripričan sem, da smo tako pritisnili na podjetja, da so prenehali s praksami, kot je spreminjanje načrtov potovanj v zadnjem trenutku ali prekomerne rezervacije. Spoštovane poslanke in poslanci, enotni evropski prometni prostor mora vključevati vse oblike in načine prometa. Prav tako moramo doseči medoperabilnost železniškega sektorja in moramo tudi premagati ovire, kar se fragmentacije tiče. Uporabiti moramo Evropsko železniško agencijo, da se bomo znebili 26 tisoč različnih nacionalnih pravil, ki blokirajo ta sektor in moramo uporabiti ja, skupna podjetja, kot je Shift to Rail, da bomo oblikovali jutrišnji medoperabilen železniški sistem. Skupaj moramo zagotoviti, da bodo železnice zagotavljale zanesljive, visokokakovostne, učinkovite, stroškovno učinkovite storitve za naše državljane in podjetja. Prav tako bomo pomagali našim podjetjem na področju železniške industrije, da bodo ohranili svojo močno vlogo globalno gledano. Prav tako verjamem tudi v enotno evropsko nebo. Mislim, da ne, moremo, da ne smemo izgubljati vsako leto 5 milijard evrov, zato ker ne moremo ustvariti doslednega, koherentnega evropskega zračnega prostora in moramo zato prisiliti in morajo zato letala leteti dlje in zato proizvajajo več emisij CO2. Ogledati si moramo učinkovitost letališča in si ogledati tudi sosedstvo, naprimer Bližnji vzhod, kjer imamo zelo močno konkurenco. Če ne bomo sprejeli pravih odločitev, bomo k malu imeli pomankanje ustrezne zmogljivosti v Evropi. Zato moramo tudi zračno industrijo pripraviti na ta izziv. Kot veste, Cezar opravlja odlično vlogo in aplikacije, ki, menijo, ki menim, da bodo z našim satelitskim potencialom tisto, kar nas bo ohranilo na vrhu konkurenčnosti in varnosti. Kot veste, je Evropa največji trgovinski blok. Včasih pa pozabljamo, da okrog 75 odstotkov naših izvozov, našega izvoza in ovoza se prenaša z ladjami in to prevaža največja flota na svetu. 40 odstotkov svetovnih ladij je v evropski lasti in tri evropska pristanišča so med največjimi pristanišči na svetu. Zato se moramo osredotočati tudi na ta sektor. Zagotiti moramo, da bo tudi ta sektor v polni meri integriran v ta medmodalni skupni evropski prometni prostor. To pomeni, da bomo posodobili infrastrukturo pristanišč in jo povezali s čezevropskimi koridori. To pomeni, da bo evropski sistem pomorskega prometa končno postal resničnost, sistem brez ovir. Prav tako moramo najti pot proti emisijam toplogrednih plinov in onesnaževanju zraka. Tukaj moramo doseči globalni dogovor, dejavni moramo biti v mednarodni pomorski organizaciji in tudi v IKAO. Tukaj so države članice članice. Sodelovanje na tem področju bo ključnega pomena. Ko iščemo nov potencial, pa moramo več pozornosti nameniti tudi celinskim plovnim potem. Veliko krat bi lahko te ponudile najboljše rešitev za onesnaževanje, zmogljivost in dostopnost. Vendar pa industrija je tukaj zelo razdrobljena. Flota je zastarela in plovne poti, kot je Donava, se uporabljajo samo 15 odstotno. Najades program lahko vdihne novo življenje tej industriji in pomaga MSP-jem k boljšemu delu in bolj konkurenčnemu delovanju na tem področju. Če mi dovolite, spoštovane poslanke in poslanci, bi rad končal ta krok različnih načinov prometa s cestnim prometom. 72 odstotkov potnikov se prevaža z avtomobili, 45 odstotkov tovora se prevaža s tovornjaki po Evropi. To je velikanski sektor in tudi izziv, ravno tako velik morali, bomo bolje organizirati cestni promet, tako da ne bomo nadaljevali s prakso, ko ena četrtina tovnjakov vozi praznih po naših avtocestah in zgubimo procent BDP-ja vsako leto zaradi zastoja. Potrebujemo inteligentne aplikacije, potrebujemo dobro uporabo načela, ono snaževalec in uporabnik plačuje, tako da bo infrastruktura v dobrem stanju in bomo industrijo prisilili, da bolj učinkovito organizira delo. Prav tako menim, da moramo poglobljeno in celovito si ogledati različne, različno uporabo doseženih pravil, glede naprimer tudi kabotaže. Potem pritisk na industrijo, da naj zmanjšajo zastoje, hrup in emisije CO2 se bo povečeval. Zavezan sem temu, da bomo uporabljali nove tehnologije za to, da se soočamo s temi vprašanji. Odločno verjamem, da nam bo napredek na tem področju pomagal zmanjšati tudi žrtve v cestnem prometu. Kajti 26 tisoč žrtev na leto je zelo, zelo visoka številka. To je popolnoma nespremljivo za me in mislim, da tudi za vas. Kompromisa, kar se varnosti tiče, ne bo za vse načine prometa in Evropa bo še naprej najbolj varno prometno področje na svetu. Prepričan sem, da bomo kmalo videli več pametnih vozil, ki se bodo lahko pogovarjali med sabo na cesti in bomo lahko uporabljali alternativno energijo, ki jo bo nudila evropska infrastruktura. To je pot naprej. Če pa želimo to doseči, moramo ponuditi pravi zakonodajni okvir in evropsko infrastrukturo. To vključuje tudi naše vesolsko omreže, ki bo lahko olajša uporabo te tehnologije. Reuni. Vesel sem, da lahko znova združim vesolje in promet. Vesolje se približuje uporabnikom. To je še posebej pomembno, ker bodo naslednja leta ključnega pomena za vesolsko Evropo. Do leta 2020 želimo zagotoviti ustrezno vesolsko infrastrukturo, s katero bomo lahko uporabnikom ponudili storitve Galileo in Kopernikus. Unija bo tako v orbito poslala več kot 30 satelitov, naj ponovim, 30 satelitov v naslednjih petih letih. Evropa ima zelo močno industrijsko bazo, eh, tudi tehnološko bazo in potencial vesolskih programov je okrepiti konkurenčnost, spodbuditi raziskave in inovacije ter ustvariti rast, ustvariti visoko kvalificirana delovna mesta. Ne smemo pozabiti, da je bistvo vesolja storitev državljanom in državljankam, ko uporabljajo telefone, ko opravljajo finančne transakcije, ko eh, letijo z letali, ko jih zanima, kakšno je vreme. V vseh teh primerjih se eh, lahko zanašajo na vesolsko infrastrukturo. Sedem odstotkov evropskega eh, BDP-ja izhaja oziroma je odvisnega od svetovnih sistemov za satelitsko navigacijo. Seveda brez težav ne gre. Gre namreč za zelo ambiciozne projekte. Tisti incident avgusta, ko je prišlo do težave pri strelitvi enega od satelitev Galileo, nas ne sme preveč potreti. Ravno nasprotno, na ta način bomo lahko ukrepili uh, naše projekte in išli iz te krize. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Promet se dotika vseh. Promet je hrbtenica moderne družbe. Evropska prometna industrija in logistika sta prikaz evropskega inovativnega duha. In če bom poterjen z vaše strani kot komisar za promet in vesolje, bom sodeloval z vami pri gradni tega globalnega vodilnega položaja. Uporabil bom vsa orodja, ki jih imamo na voljo, zato da bomo ustvarjali delovna mesta, da bomo zagnali gospodarstvo in da bomo zaščitili okolje. Hvala lepa.